v zvezi z vprašanjem vlastnih virov. Verjamem, da viri evropskega poračun, proračuna zdaj omogočajo, da dobimo sredstva tudi iz takega vira, kar bi dalo Uniji več zagona pri rasti. To bi bilo zelo dobro, gre za kreativno rešitev. Hvala lepa. Tam in gospodje, samo eno sporočilo. Pozdravil bi poslance mehiškega parlamenta, ki sedijo na balkonu. Naj vam zaželim prijetno bivanje v Strasburu in Bruslju. Hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo. Naslednji je gospod Kalfin. That, uh... Hvala, predsedujoči. Upam, da bomo čim bolj številčno podprli ta predlog. Eh, vidim, da so številni kolegi zaskrbljeni zaradi učinkov davča, eh, davka na finančne transakcije na davkoplačevalce. Ja, strinjam se, vsi se tega nekoliko bojimo, ampak hkrati bi vas prosil, pogledajmo, kako je z ravnotežjem. Kaj plačujejo davkoplačevalci pri, za konsolidacijo finančnega sistema? Posredno neposredno eh, na eni strani, posredno na drugi strani, prek IMF-a, drugih mehanizmov. Skratka, milijarde in tisoči milijard eh, evrov gredo za konsolidacijo finančnega sektorja. Če bomo uvedli DFT, bo to breme eh, davkoplačevalcev manjše. Ne povsem odstranjeno, ampak manjše. Tu je pomembno vedeti, da če bo del šel tudi v evropski proračun, to ne pomeni, da bo to dodaten davek za proračun. To bo pomenilo, da bodo manjši prispevki nacionalnih proračunov, kar bo seveda pripeljalo tudi uh, uh, do tega, da bo večina uh, sredstev iz tega davka prišla vendarle tudi v nacionalne proračune, kar bo dobro. Hvala. Hvala lepa. Sledi gospa Gal Pelc csak üdvözölni tudom az előttünk fekvő jelentést mert. Hvala lepa. Lahko pozdravljam, kar piše v tem poročilu. Saj poročilo jasno pravi, da finančne transakcije v preteklosti niso bile dovolj obdavčene. Poleg tega gre za besedilo, ki nudi rešitev za finančno krizo. To je prvi korak za premagovanje krize. In Tudi praktične rezultate bomo prijeli s tem instrumentom. Žal, tega davka ne moremo uvesti globalno, morda tudi ne v celi Evropi, ampak tudi na ta način lahko ustvarimo pomembne prihodke za evropsko gospodarstvo. Okrepljeno sodelovanje je dober instrument, ki lahko vodi do tega, da bodo finančne transakcije dobro regulirane. In s tem se bo tudi zmanjšala možnost, da se bo finančni sektor popolnoma ločil od realnega gospodarstva. Finančni sektor je sprožil finančno krizo, saj je pošteval le lastne cilje, ni pa prispeval k temu, da bi kakorkoli okrepljeni se rešili iz te krize krize. To poročilo se ukvarja s tem, da se to nasprotje nekako razreši in prispeva k temu, da bo povečana preglednost in da se bo zmanjšalo tudi možnosti izogibanja davkov. Hvala. Hvala lepa, sledi gospod Lightfried. Hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Z davkom na finančne transakcije imamo v roki instrument, ki omogoča pošteno porazdelitev bremen te krize. Imamo instrument, ki bo omogočil, da bodo tudi tisti, ki so se doslej upirali plačevanju davka ali so plačali le malo davka, namreč veliki koncerni, velike banke, da bodo tudi oni plačevali davke in imamo instrument, ki bo ustvaril rast, namreč rast tam, kjer je nujno potrebna v realnem gospodarstvu, ne pa v finančnem gospodarstvu. Zato mislim, da bo ta parlament danes pri glasovanju storil pravo stvar, nekaj pa bi omenil, s čemer sem zelo nezadovoljen namreč s tem, kar se dogaja na svetu. To se mi zdi skandal. Gospodu Cameronu in eh, njegovim prijateljem, ki jih je vedno manj, uspeva svojo politiko, ki je usmerjena na multimiliarderje in velike koncerne, prenašati na celo Evropo. Cenjene kolegice in kolegi, ne dajmo priložnosti kolegu Cameronu in eh, njegovim prijateljem in dajmo jim pravo, eh, pravi odgovor in glasujmo za Evropski parlament. Hvala. Is... Hvala lepa. Sledi gospod Karas. Gospod predsedojoči, gospa poročevalka, spoštovane gospe in gospodje, Evropski parlament ponovno s svojim poročilom uh, krepi svojo vodilno vlogo pri uvedbi davka na finančne transakcije. Evropski parlament s tem poročilom podpira predloge in pa vodilno vlogo komisije pri izvajanju te ideje. In kot predgovorec bi rad povedal, svet blokira trenutno evropsko uvedbo davka na finančne transakcije. Svet trenutno blokira uvedbo davka na finančne transakcije v evroobmočju. In zato svet trenutno onemogoča uvedbo davka na finančne transakcije. Če je zato le devet držav, potem lahko ta davek postane tudi slabost. Želimo zaključiti to blokado, želimo se oklepati našega cilja za nas je DFT ukrep, eh, politični ukrep, ki ureja, ki regulira in zato morajo biti finančne transakcije izvedene izven borz obdavčene više kot tiste, ki se izvajo preko borz. Preko tega davka želimo tudi zvišati uh, Eh, proračun v Evropi, zato da bomo lahko omogočili in okrepili rast in zaposlovanje v Evropi. Zato vas prosim, da se s tem strinjate. Hvala. Pika. Hvala lepa. Sledi gospa Regner. Hvala predsedojoči. Danes pred glasovanjem o poročilu podimata je trenutek, da govorimo z jasnimi besedami nič nas eh, ne pelje, nič ne pelje mimo davka na finančne transakcije. Že tretja ostrika sem, ki povdarja, da se moramo izreči za ta davek. Močno uh, tvegane finančne spekulacije so povzročile finančno krizo, ki je sedaj tudi že socialna kriza. Lahko bi rekli celo, da je to vzrok vsega slabega. Banke je bilo treba reševati, Evropa je v globoki krizi in sedaj uh, ne v neki točki v prihodnosti, je trenutek, da prisilimo finančni sektor, da prispeva svoj prispevek. Za vse možno plačujemo davek, za delo, za energijo in zato je absurdno, da še nismo uvedli davka na finančne transakcije. Pričakujem od tega davka večjo stabilnost finančnih trgov, omejitev kratkoročnih spekulacij in predvsem večjo osredotočenost na realno gospodarstvo oziroma financiranje realnega gospodarstva. Hvala lepa. Sledi gospod Dejan. <clears throat> Hvala lepa, predsedojoči. Kot je bilo že večkrat povedano danes, je uvedba DFT smiselna le, če bo davek uveden na globalni ali pa vsaj evropski ravni. In prav je, da parlament podpre eh, mnenje komisije, pri tem pa, treba, si, želimo, eh, pri tem pa si seveda želimo evropskega davka in v naslednjem koraku bi potem bilo treba videti, kako je z lastnimi viri na evropski ravni, zato da bo proračun imel neko trdno osnovo, eh, kot pač nek proračun jo mora imeti. Večkrat je bilo povedano tudi, da mora tak davek prispevati k rasti. Eh, kot lastni vir eh, unije bi to bilo tako, to bi ustrezalo vsem merilom, ki jih vidimo v eh, dokumentu Lamasur in dokumentom komisije v zvezi z lastnimi viri. To bi torej podprlo evropski proje, proračun za rast. Eh, pri tem pa bi bili tudi nacionalni proračuni olajšani, manj eh, bremena bi bilo na njih, kar pomeni, da imamo zdaj tukaj pred sabo predlog za eh, tipičen inštrument, ki ima dvojni učinek tako rast gospodarstva kot rast zaposlovanja. Hvala lepa, gospod Lamasur. Sledi gospod, eh, gospod Lamasur. Hvala lepa. številni voditelji uh, govorijo o uh, tem davku kot o neki revolucionarni ideji, ampak že pet let eh, traja, kar je od tega, kar je parlament o tem že glasoval. Pred enim letom je komisija predložila celovit predlog, hvala gospod Šemeta za to, uh, In že šest mesecev vlade delajo na tem. Seveda ne smemo spregledati, za, kakšno, za kakšen eh, davek gre. Gre za posreden davek, kot eh, DDV, torej ni eh, nosili ga bodo klienti finančnih inštitucij, bo pa pravzaprav tako nizek, da bo tako rekoč neopazen. Hkrati ne bo tudi ne bo pomembnih učinkov na delokalizacijo teh inštitucij. Res je tudi, da je dvojen. Eno je, da financiramo skupne cilje v Evropi in da hkrati olajšamo breme na nacionalnih proračunih. Če pridemo do dogovora eh, o takem davku v več državah, bi seveda to moralo pomagati evropskemu proračunu. Na ta način se bodo zmanjšali prispevki eh, nacionalnih proračunov, kar pomeni, da bo pridobljen manevrski prostor tudi za ukvarjanje z njihovim domačim deficitom. Toliko slabše pa za druge, če tega ne bodo sprejeli. Hvala lepa, sledi gospod Kaza. Hvala, predsedujoči. Ko pogledamo na grozljivo obnašanje finančnega sektorja, ki je pripeljalo tudi v, v krizo, v kateri smo, Eh, torej mora tudi finančni sektor ustrezno plačati neko ceno. Mislim pa, da uvedba davka na finančne transakcije ni pravi način za to, da dosežemo ta cilj. Najprej zato, ker bodo stroški DFT-ja eh, hitro prešli na potrošnike in pa tudi zaradi tega, ker misli, da gre za nevarnost za Evropo, če namreč postavi višje regulativne standarde, potem pomeni, da bodo tudi druge jurisdikcije po svetu naredile isto. Zagotoviti moramo, da bomo prišli do dobrega finančnega sektora, ki bo konkurenčen in z tega stališča mislim, da moramo biti tukaj zelo previdni pri uvajanju to vrstnega davka oziroma nekih politik, ki bi lahko spodkopale našo konkurenčnost na tem področju. Eh, nisem eh, zelo prepričan v eh, oceno učinka komisije, kajti najprej se je govorilo o tem, da naj bi prišlo do velikega upada BNP BDP, eh, potem so bili eh, podatki drugačni, zato nisem za uvedbo davka, davka na finančne transakcije zgolj v Evropski uniji. Prosil bi kolege, da se mi pridružijo in da torej glasujejo proti podpori komisijnega predloga. Hvala lepa. Zdaj pa bomo nekoliko spremenili program, spoštovani kolegi. Eh, kajti, gospa Vestager mora oditi, zato bi dal, najprej bom dal besedo svetu, pa potem sledi postopek, kdo pritegne pozornost. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala lepa za to zelo raznoliko razpravo, tudi burno seveda. To kaže, da je delo, ki je že bilo opravljeno v okviru eh, sporočila predstavitve komisije eh, DFT-a zelo pomembno. Slišali smo poročevalko, poročevalce v senci, eh, torej, ki so govorili o delu, ki je bilo upravljeno v različnih odborih parlamenta. Vsekakor gre za dosje, ki je pomemben in raznolik in vsekakor upamo, da se bomo o njem lahko pogovarjali tudi na vrhu 2. junija. Eh, kaj je bistveno, kar lahko potegnemo iz današnje razprave? Eh, jasno nam je, da moramo imeti dobro delujoč finančni sektor, ki je bistven za rast v Evropski uniji, s tem se strinjamo vsi. Eh, potrebujemo torej nek sektor, ki bo podpiral zdrave, delujoče produkte, ki bo pa hkrati lahko tudi ublažil tveganja, do katerih prihaja pri takem trgovanju. Zahvalila bi se za uh, vaše delo uh, v povezavi z odbori, z svetom za, to, uh, za te predpise pri regulativi finančnega sektorja. Prvi otipljivi rezultati, ki izhajajo že iz prejšnjih predsedstv, so nam omogočili ustrezno analizo, kar se tiče izvedenih finančnih instrumentov, pri katerih je treba povedati, da gre za veliki ziv. V zadnjih dneh smo opravili delo, ki nam bo omogočilo tudi uh, uh, napredek pri uh, bonitetnih agencijah. Namreč uh, ugotovili, lažje bomo ugotovili, kako prihaja do podeljevanja ocen veselim se pa tudi razprave tukaj v zvezi z projektnimi obveznicami. No in konec koncev, to ni pa najmanj pomembno, ko govorimo, ko razmišljamo o trialogu eh, v zvezi z kapitalskimi trgi, bo tu treba opraviti še precej dela na podlagi dokumentov komisije, ki zahteva več eh, eh, eh, dela pri zagotavljanju kakovostnega kapitala in ustrezne likvidnosti. ravno zaradi tega, da se bodo finančne inštitucije ustrezno lahko eh, obnašale. V današnji razpravi mislim, da smo se eh, dotaknili tudi eh, okrepljenega sodelovanja med državami članicami, pri čemer pa je treba povedati, da potrebujemo najprej pa seveda soglasje v svetu. Zakaj? Imamo namreč skupni dnevni red, eh, želimo si urediti finančni sektor in to je zelo pomembno za vse. Ko govorimo o davku na finančne transakcije, eh, je ta eh, pomemben del to vrstne regulative. Zastavljenih je bilo danes tudi kar nekaj vprašanj strani poslancev, ki podpirajo uvedbo DFT, pa tudi tistih, ki so proti uvedbi DFT. Kako bodo stvari delovale? kdo bo plačal stroške. Ali bodo nekateri vendarle upravičeni do izjem, ali bomo ločevali med špekulativnimi in nešpekulativnimi transakcijami. Kakšne so prednosti, kakšne so slabosti okrepljenega sodelovanja, če bo sploh mogoče, če ne bo mogoče priti do soglasja v svetu. Torej, Številni poslanci so govorili o teh zadevah eh, in seveda bo težko priti do soglasja v svetu, to je precej očitno. Nekateri menijo, da je pa problematično tudi okrepljeno sodelovanje stališča notranjega trga. In končno, še ena pomembna zadeva, ta razprava zadeva tudi prispevke oziroma prihodke v proračun. Na svetu bomo še naprej delali na teh vprašanjih zabeležili smo si vse, kar ste povedali tukaj, in tudi predlog parlamenta, ki, želi, ki zahteva, da delamo na tem še naprej. Vsekakor želimo tu iti v dveh smerih. Najprej bomo proučili predloge, predlog komisije in današnja razprava prispeva tudi tukaj. Hkrati bomo nadaljevali z delom na možnih alternativah davka na, finančno, na finančne transakcije. Kot sem že povedal, so nekatere države eh, že uvedle in imajo različne druge vrste podobnih davkov, davke na finančne dejavnosti, to obstaja in tako naprej. Torej, to vse to bomo upoštevali. Zahvalila bi se, bi se vsem za res, res zanimivo razpravo, vaše delo je zelo pomembno za delo na svetu, dovolite nam, da ga nadaljujemo in verjamemo, da bomo prišli do ustreznih rezultatov. Hvala lepa za vašo za možnost, da sem vam predstavila te zadeve. Hvala lepa, e, gospa Vestaga, želim vam lep polet nazaj. Zdaj pa začenjamo s postopkom CashDI, kdor pritegne pozornost. Imamo trikrat več zahtev kot časa. Naj, torej dal bom besedo polovici govornikov, bom pa zelo, bom pa zelo strok pri času. Gospod Kelly, izvolite. Ko govorimo o davkih, eh, je, je zelo težko, ker vedno nekdo uh, ima težave zaradi davka. finančne inštitucije so bile v preteklosti so, so izkoristile nekatere eh, zadeve, eh, eh, zdaj pa moramo to na nek način popraviti in tudi uravnotežiti zadeve, da ne bo nekdo imel koristi, drugi pa ne. Morda moramo na tole vse skupaj gledati kot na pilotni projekt za naslednje dve, tri, naslednje dve, tri leta, da vidimo, kako bi ozdravili javne finance in zato, da bodo stvari nekoliko bolj transparentne. E, imam pa tukaj kar nekaj dvomov, da bodo stvari učinkovite. Sledi gospod Tabajdi. Pač. Hvala lepa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 Tako bo breme krize bolje porazdeljeno. Še vedno, kljub temu pa se zdi mađarska vlada, da želi um, mađarska vlada obdavčiti davkoplačevalce svojo, svojim davkom na transakcijo. Vendar pa ta ni povezan z tem, o katerem govorimo danes. Torej, ti davki lahko bremenijo tudi eh, transakcije običajnih državljanov. Moramo pa obdavčiti veliko. Madam Miranda. Hvala lepa, gospa Miranda. Obrigada, presidente. Senor komisarju, deputada Podimata, parabens pelo... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Podimata, pogumni morate biti vsi moramo biti pogumni, ne smemo se bati finančnega sistema. Davek na finančne transakcije predstavlja politični signal in upam, oziroma mislim, da so državljani, da državljani čakajo, da storimo nekaj v tej smeri. Finančni sektor je bil odgovoren za povzročitev gospodarske krize. Upam, da bo ta davek prispeval k omejitvi špekulacij in da bo okrepil eh, možnost ulagan eh, v Evropski uniji. Upam, da bo zagotovil več delovnih mest in eh, izboljšal nadzor. V moji državi je bilo na 100 tisoče ljudi prizadetih zaradi bančnih špekulacij. te bančne špekulacije vplivajo na ljudi, ki so uložili vse svoje prihranke v te banke. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospod Anželili. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes lahko Evropski parlament eh, da zelo močno vzpodbudo svetu za uvedbo davka na finančne transakcije to bo v korist državljanov in podjetij, ki se sprašujejo, kaj počnemo v Evropski uniji, da bi se soočili z gospodarsko krizo. Davek eh, na finančne transakcije bi eh, prinesel skoraj da 60 milijard evrov, ki bi jih lahko namenili boju proti brezposelnosti, Eh, ustvarjanju gospodarske rasti in tako naprej. Hkrati pa bi šlo tukaj tudi za načelo pravičnosti. Namreč na ta način bi tudi finančni sektor eh, ustrezno prispeval eh, k boju proti finančni krizi. To zahtevajo tudi naši državljani. Hvala lepa kolegici Podimata za opravljeno delo. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Flašikova Benova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Danes lahko parlament eh, da pomemben signal svetu in eh, državam članicam, ki zavračajo ta davek, eh, pa tudi državljanom. Državljani Evropske unije so, bisle, so bili doslej tisti, ki so morali plačevati stroške gospodarske krize. Uvedba davka na finančne transakcije bi lahko bila zelo pomembna tudi za preprečitev nadaljnih kriz, ne le v državah članicah, ampak tudi v proračunu Evropske unije. Zaradi tega je potrebno razmisliti o tem, kako bo do sredstva eh, zbrana z tem davkom porazdeljena in koliko jih bo namenjenih eh, v proračun držav članic. Na ta način bi namreč pridobili okrog 60 milijard evrov in na ta način bi okrepili notranji trg ter konkurenčnost v Evropski uniji. Poleg tega bi se borili proti špekulacijam. Naslednji je na vrsti gospod Mesaraš. Köszönöm, elnök úr! A világvá... Hvala lepa gospod predsedojoči. Gospodarska kriza se je hitro razširila na realno gospodarstvo in to je imelo velik vpliv na izgubo delovnih mest v Evropski uniji. Številne države članice Evropske unije so morale uvesti stroge varčevalne ukrepe. Finančni akteri so dobili veliko pomoč eh, z strani eh, države, niso pa prispevali k rešitvi eh, in iskanju poti iz eh, gospodarske krize. Gospodarska kriza in pa davek eh, na finančne transakcije sta tesno povezana. To je eno izmed najpomembnejših vprašanj v tem trenutku. Na ta način lahko namreč eh, omejimo špekulacije in poskrbimo za nova sredstva, v, za nove prihodke v višini okoli 60 milijard evrov. Zato menim, da bi morali davek na finančne transakcije uvesti kar se da hitro. Evropska unija je največji finančni trg na svetu in zato nosi tudi veliko odgovornost. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Liberacki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospe Podimati in ji tudi čestital za pripravo tega poročila. Z veseljem sprejemam tudi eh, predlog Evropske komisije. Zavel je svež veter, vendar pa zgleda, da ta še ni zajel sveta. Zato prosim dansko predsedstvo, da sprejme nove ukrepe za dosego enotnosti v svetu. Skrbi me tudi ambivalentno ravnanje Evropske ljudske stranke, kar se je izkazalo tudi v današnjih prispevkih. Govori se, oziroma prispevki se začenjajo z mi, Švedi, mi, Britanci in tako naprej. Mislim, da je ta pristop napančen. Evropska unija mora storiti vse, da ponovno vzpostavi gospodarsko rast in poskrbi za nov razvoj. In še zadnja, gospa Žuber. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zauzeli smo se za davek na finančne transakcije, zanj se zauzemamo že leta, kajti mislimo, da je to pomembno sredstvo za boj proti špekulacijam, vendar pa zgolj ta davek ne zadostuje. Potrebujemo še več ukrepov, da bi preprečili uporabo špekulativnih eh, finančnih instrumentov in pa da bi izkoreninili davčne oaze. Kljub temu pa smo zaskrbljeni, da bo ta predlog eh, dal eh, prednost izvedenim finančnim instrumentom, kjer je špekulacij največ, davčna stopnja pa naj bi znašala nič cela nič ena odstotka sredstva oziroma prihodki, ki se bodo na ta način zbrali, eh, pa bi morali biti uporabljeni za boj proti revščini, ne bi jih smeli nameniti v eh, proračun skupnosti. Sicer problemov, s katerimi se danes srečujemo, ne bomo rešili. Dame in gospodje, v zaključek razprave dajem besedo komisarju Šemeti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, Rad bi eh, se vam zahvalil za močno podporo davko na finančne transakcije, ki bo predstavlja pomemben signal tudi za države članice. Razprava v svetu se nadaljuje in zahvaljujem se danskemu predsedstvu, da nadaljuje z tehničnimi pogajanji. Marca so se ministri v okviru Ekofina dogovorili, da bi morali nadaljevati z delom eh, na področju predloga Evropske komisije. Ta predlog je kratkoročno pridobil precejšno podporo. Pozdravljam namen eh, Evropskega sveta, da bi 22. junija razpravljal o davku na finančne transakcije. Medtem pa želim sam še naprej razpravljati o široko zastavljenem davku na finančne transakcije. Tega nujno potrebujemo, če se želimo soočiti z globalnimi izzivi, eh, kot eh, so boj proti podnebnim spremembam in pa vzpostavljanje razvoja. Veliko je argumentov uprit vzpostavitvi davka na finančne transakcije eh, na ravni Evropske unije. Slišali pa smo tudi kar precej izraženih skrbi. Zagotovo bo nadaljne delo prineslo dodatno jasnost in zagotovo bomo v prihodnosti našli rešitve tudi za to vprašanje. Evropska komisija želi k temu na vsak način prispevati. Davek na finančne transakcije bo ponovno vzpostavil odnos med finančnim sektorjem in pa navadnimi državljani Evropske unije. Ta odnos je bil močno uh, oškodovan oziroma poškodovan v zadnjih letih. Finančni sektor je potrebno približati realnemu gospodarstvu. Davek na finančne transakcije lahko pomembno prispeva eh, k našim načrtom za prihodnost. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa. Gospod komisar, besedo dajem še poročevalki, gospe Podimata. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, najprej, dragi kolegi. Želim biti dosledna pri našem stališču in zato naj povdarim, da imamo že devet držav v Evropski uniji, ki imajo davek na finančne transakcije in te države imajo še vedno pomembna finančna središča kljub eh, temu davku. To jasno kaže, da skrbno zasnovan davek na finančne transakcije ne pomeni eh, tudi delokalizacije finančnih središč. Nekateri kolegi so govorili o negativnih učinkih davka na finančne transakcije, na rast, na gospodinstva, na podjetja. In eh, res je, da se podjetja in pa eh, gospodinstva srečujejo z velikimi težavami zaradi gospodarske krize, plačujejo visoke davke. Posem se strinjam z komisarjem Šemeto, da izjeme vodijo v izkrivljanje konkurence in v ustvarjanje pravnih vrzeli. V okviru odbora Ekon smo dosegli kompromis glede začasnega izuzema pokojninskih skladov eh, iz eh, te direktive. To smo storili v duhu kompromisa, eh, vendar moram z obžalovanjem povedati, da tega duha danes več ni. Na ta način eh, smo želeli eh, boljše zagotoviti pokojnine evropskih državljanov in spodbuditi sklade eh, v bolj dolgoročne naložbe. Če pa bi uvedli nadaljne izjeme za finančne proizvode, ki so zelo tvegani, potem bi bili nedosledni pri dosegi naših ciljev. V zaključek, dragi kolegi naj vas vse pozovem, da z veliko večino podprete eh, poročilo za uvedbo davka na finančne transakcije na ravni celotne Evropske unije. Na ta način bomo poslali pomembno politično sporočilo svetu. Še prav posebej danes, eh, ko bo potekal eh, neuradni vrh Evropskega sveta na temo rasti. Na ta način bomo pokazali, da ta parlament ustraja in je dosleden glede politik, ki jih je zagovarjal že od samega začetka te krize. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za vaš prispevek, gospe in gospodje. S tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo potekalo danes opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu.